o zakonodaji o pravicah potnikov. Hvala lepa. Grazie, la... Najlepša hvala, gospod komisar. Razprava je s tem končana. Sedaj pa imamo na dnevnem redu ustno vprašanje komisiji o uredbi o obveznem označevanju porekla določenih izdelkov uvoženih iz tretjih držav. Besedo Imajo najprej avtori vprašanja. Prvi gospod Moreira, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Kot eden od podpisnikov tega ustnega vprašanja se sedaj oglašam. Konec leta 2005 je Evropska komisija pripravila predlog za um, obvezno označevanje porekla določenih izdelkov uvozenih iz tretjih držav. Cilji tega predloga so bili, da bi se izogibali lažnim in zavajajočim označbam porekla, da bi izboljšali informacije. Uh, potrošnikov o izvoru, poreklu določenih eh, izdelkov, preprečevanje eh, določenih eh, komercialnih praks in početi to tako kot v nekaterih državah, ki eh, označbo porekla na svoje izdelke že eh, zapisujejo, kot so Kanada, Kitajska in nekatere druge. Eh, o tem se je razpravljalo še v naslednjih letih, od 2006, 2006 do 2009. Leta 2010 pa v skladu z novimi pristojnostmi na področju trgovinske politike na podlagi Lizbonske pogodbe je Evropska komisija v prvi obravnavi sprejela predlog uh, uredbe o označbi porekla za proizvode iz tretjih držav. Uh, Z 529 glasovi za, 49 proti in 24 vzdržanimi glasovi. Ampak kljub temu v svetu ni uspelo sprejeti eh, skupnega stališča in tako se je ta zakonodajni postopek zablokiral in to eh, je presenetljivo. Komisija je na to še umaknila eh, um, trenutno veljavno zakonodajo glede označevanja porekla, uh, rekoč, da se je znotraj uh, Svetovne trgovinske organizacije spremenila praksa in pravna podlaga za označevanje še zlasti govedine in svinjine. Uh, In zato sprašujem, zakaj komisija namerava umakniti ta predlog, namesto da bi predlagala druge predloge, s pomočjo katerih bi ta uredba postala um, skladna s pravili Svetovne trgovinske organizacije in uh, tako um, onemogočila, da bi ta predlog šel v drugo obravnavo oziroma da bi se o njem usklajevali znotraj trialoga. Uh, potem se tudi sprašujemo, ali ne bi morali imeti možnost za široko razpravo s parlamentom in to še preden se je komisija odločila za umik uredbe. Ali menite, da je ta umik res v splošnem interesu Evropske unije? Tretjič, kateri elementi izhodičnega predloga komisije ali besedila iz prve obravnave, ki ga je sprejel parlament, niso več skladni z ureditvijo STO in zakaj? in kako komisija po odločitvah odbora STO in njegovih pritožbenih organov gleda na scheme obveznega označevanja porekla, ki jih za uvožene izdelke zahtevajo številne druge države, kot naprimer Brazilija, Kanada in Združene države Amerike. In eh, četrtič, katere konkretne ukrepe namerava sprejeti komisija, da bi zagotovila navedbo porekla in s tem sledljivost izdelkov uvoženih iz tretjih držav na enotni trg, vsaj za tiste sektorje, ki so že zajeti v uredbi. Kakšen je predviden časovni okvir? In Ne na zadnje, ali bo komisija predložila nov predlog uredbe, ki bo skladen z novimi pravili STO in če bo, kdaj? Hvala, gospa, gospa predsedujoča. Najlepša hvala, gospa Muskrdini, izvolite. Gospod komisar, Eh, slišali ste vprašanja, ki vam jih je zastavil gospod Moreira in dobro veste, da je na globalnem trgu razvoj možen, če so pravila skupna in če, si, če jih vsi upoštevajo. Eh, svoboda mm, proste trgovine in konkurenčnosti mora biti zagotovljena, še zlasti znotraj STO, ki ne more določati eh, potrošnikov in proizvajalcev razreda A oziroma razreda B glede na eh, celino oziroma državo, v kateri delujejo. Če naši glavni partnerji, ekonomski konkurenti, kot so Kitajska, Kanada, Brazilija in Združene države, eh, Torej, če vsi ti imajo svoja notranja pravila, ki zahtevajo označevanje porekla proizvodov iz tujine, potem bi tudi Evropska unija morala to urediti in uh, uzakoniti obveznost označevanja porekla za določene proizvode, ki prihajajo iz tretjih držav, tako kot je bilo to že dogovorjeno oktobra 2010. Torej, ali se spremeni ta predlog uredbe ali pa uh, se uh, pozove STO, da ta pravila, ki za določene države države veljajo in za druge ne, spremenijo. Ne moremo imeti dvojnih meril, ne moremo dopustiti, da bodo nekatere države v boljšem položaju, druge pa v slabšem. Evropa mora biti pravična do svojih proizvajalcev in do svojih potrošnikov in mora biti sposobna ščititi pravice in dolžnosti. Evropski potrošniki imajo pravico do. Um, zavedne izbire proizvodov, ki jih kupujejo, uh, um, naša podjetja, ki so hrbtenica našega gospodarstva in konkurenčnosti, imajo pravico, uh, da uh, eh, lahko eh, razpolagajo in ponujajo informacije vsem potrošnikom na evropskem in na zunanjih trgih. Zato je treba začeti uh, demokratično razpravo med vsemi institucijami, med parlamentom, svetom in komisijo. Parlament ni tako aroganten, da bi si mislil, da to, kar smo izglasovali, mora ostati nespremenjeno. Pripravljeni smo to preverjati in se o tem uh, pogovarjati. Uh, ampak zato ne sprejemamo arogantnega nastopa ne se strani komisije, ne se strani sveta, kar pa smo ugotovili v tem situaciji, v kateri se komisiji ni zdelo vredno niti pravočasno obvestiti parlamenta o svojem namenu, da umakne predlog uredbe in um, Ni, niti pozvala k srečanju, pa čeprav neformalnem, med vsemi tremi institucijami, zato da bi skupaj ugotovili, kakšen kompromis bi tukaj lahko dosegli. Zato vas pozivamo k spoštovanju in to medsebojnem spoštovanju, saj je to v interesu naših državljanov. E, potrebujemo možnost, da razrešimo to težavo. Hvala. Besedo dobi gospod komisar De Gucht, izvolite. You, uh... Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa spoštovanim poslankam in poslancem danes lahko podjetja označijo izdelke, ki prihajajo iz tretjih držav. Namen predloga je bil, da bi imeli obvezojočo označevanje v izbranih industrijskih kategorijah. Poznamo pomen parlamenta, ki ga namenja označevanju in vemo, da je bil predlog sprejet v prvi obravnavi. Komisija je storila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi dosegli napredek pri tem zakonodajnem predlogu. Upoštevali smo predloge sprememb Evropskega parlamenta, vendar pa sedem let, sedem let po predlogu se moramo soočiti z realnostjo. Od glasovanja Evropskega parlamenta ni bilo napredka in tudi ni splošnih možnosti, da bi dosegli politično soglasje med različnimi institucijami. Poleg tega, glede na zadnjo sodbo STO, imamo sedaj resne pomisleke, kar se tiče združljivosti tega priloga s pravili STO. Ta pravila prvič govorijo, da to spada pod specifične sporozume STO o tehničnih ovirah za trgovino. Glede na posebne določbe sporozuma obstaja povečano tveganje, čeprav posebno glede na dejstvo, da bi ta predlog veljal samo za uvožene proizvode iz nekaterih tretjih držav, ne pa za domače proizvode v EU. Od eh, izbruha krize se je osredotočanje predloga na izvoz pojavilo kot kontroverzno vprašanje. Kaj ti seveda, mi smo proti projekcionizmu, to pa tukaj ni tako. Glede na vse to in po skrbnem premisleku je komisija umaknila predlog v, in je to vključilo delovni program za leto 2013 tej fazi to nameravamo. Sedaj smo znotraj medinstitucionalnega postopka, ko lahko svet in parlament podata pripombe in komisija se lahko potem odloči, da dejansko omakne predlog. V Inti smo se koncem o tem pogovarjali, pa tudi 10. januarja smo imeli pogovore o tem. Kar se tiče scheme označevanja porekla v neevropskih državah, komisija želi povedati, da imajo nekatere države te scheme, čeprav so te še pred nedavnjo sodbo eh, sodišča. In tukaj so te scheme zelo različne, tudi kar se pokrivanja tiče. Tako da pravzaprav ni večjih ovir za izvoznike Evropske unije, če upoštevamo te scheme. Če pa bi prišlo do večjih ovir, potem bi seveda to tudi dobro pogledali. Zato in glede na naše mednarodne obveznosti, kot je v zadnji sobi komisija meni, da v tej fazi ne more sprejemati zakonodaje glede označevanja uvoženih proizvodov. Lahko storimo samo to, kar je že v našem prilogu, ki pa je ustavljen. Označevanje bi naj imeli tudi za proizvode Evropske unije, ne samo za uvožene proizvode. To je bil tudi predlog. To bi pomenilo veliko spremembo obsega in cilja predloga in bi zato morali podati nov predlog na drugi pravni podlagi. Mislim, da gospod Morera tega ne moramo storiti po sedanjih postopkih. Prav tako bi potrebovali oceno vplivov, da bi ugotovili, ali bi ta nova zakonodajna pobuda zadovoljila pogoje pogodb ali obstaja popraševanje industrije potem in ali so interesi potrošnikov tudi v tej smeri. Še bolj neposredno, ali v časih krize želimo povišati stroške za naša podjetja. Komisija v tem trenutku ne gre v tej smeri, vendar pa bomo še naprej razmišljali o tej zadevi. Komisar Tajani za podjetništvo in industrijo bo v tem trenutku še razmišljal, če bo to potrebno. Vendar pa vrnimo se k bistvu te razprave. Namreč, da bi imeli enako podlago za eh, naša podjetja v Evropski uniji. Da bi zagotovili zaščito pred prevarami, pred napačnimi oznakami in zagotovili informacije za potrošnike. Ne, davna študija o usnju in tekstilu komisije kaže, da to ni ena Eh, večjih prednostnih nalog označevanja izdelkov. Kar se podjetniškega okolja tiče, pa komisija želi izkoreniti nepoštene trgovinske prakse. Komisija bo tudi k malu predlagala svežen ukrepov, ki bodo vključevali tudi zakonodajni predlog o nadzoru na trgu proizvodov, zato da bi imeli boljši nadzor nad proizvodi, ki vstopajo v EU. Zakonodajni predlog glede splošne varnosti proizvodov in glede nadzora proizvodov na trgu. Komisija v kontekstu, v katerem dela, ima omejene vire. In seveda skušamo uspeti ukrepe, ki bi lahko spodbudili zaupanje potrošnikov in konkurenčnost. Veliko pripomp je bilo podanih v uvodnih besedah avtorjev. Naj povem, da smo zelo jasno omenili naš namen, da bomo umaknili ta predlog. Oborinta je bil obveščen. Obvestili smo predsednika odbora in to je tudi namen delovnega programa Komisije 2013, da torej obvestimo parlament in svet, kaj bomo storili. Mislim, da je to v skladu z okvirnim sporozumom. Parlament ima sedaj čas, da pove svoje mnenje, preden se potem komisija odloči, ali bo dejansko spomladi prišlo do umika ali ne. Hvala lepa. Grazie, eh. Hvala lepa. V imenu skupine ELS, gospod Kasperi, dve minuti. Poštovana predsedujoča, gospod komisar, hvala lepa. Eh, Po mojem gre za dve vprašanje danes. Najprej gre za institucionalno vprašanje. Evropska komisija nas, nam po mesecih, po letih poda predlog, potem prvi ravnali to z veliko večino podpremo svet, ki ga tudi danes ni, pa dve leti nič ne stori. Mislim, da smo soglasni, da je nedejavnost sveta, ko dve leti nič ni storil naš so zakonodajalec, da je to nespremljivo. In gospod komisar, napovedali ste, da bo to delovno program za letošnje leto, da boste omaknili ta predlog, želel bi si, da bi po trenutnem stanju, torej, da smo že imeli prvo obravnavo, da bi morda poskušali skupaj z nami ta predlog narediti združljiv z STO, namesto da ga kar umaknete. Kajti vsebinsko je že veliko proizvodov označenih, ki vstopajo v Evropsko unijo. In razumem tudi tisto malo potrošnikov, ki si želijo označevanje, vendar pa o tem globaliziranem svetu, v katerem danes živimo, je vprašanje, kako lahko resnično razložimo potrošnikom, odkot prihaja proizvod. Odkot prihaja, naprimer, proizvod, kjer imamo proizvodne stopnje v 30-40 državah, kajti pri kompleksnih proizvodih to tako je in želim si, da bi se zazeli za to, da bi imeli seveda potem to znako made in izdelano v, če že nimamo zakonodaje in bi potem tako obveščali potrošnike. In mislim, da moramo vsi premisliti o tem, kako bi v tej smeri lahko pripravili nov osnutek. Hvala lepa. Per il gruppo SD. Hvala. Za skupino SND, gospod Susta, dve minuti. Hvala, predsedujoča. Že drugi kolegi so omenili to institucionalno prekinitev zmedo, ki je nastala zaradi umika Eh, predloga uredbe. Gospod komisar, eh, jaz bi vas želel spomniti na pobudo izpred treh let, ko eh, ste podali pobudo za sprejetje obravnavo te uredbe za označevanje porekla in sicer po sprejetju Lizbonske pogodbe. In zelo težko razumemo spremembo vašega stališča. Po eni strani obstaja dejstvo, da je parlament, ki je zakonodajno telo, to izglasoval, da ni sprejel zgolj neke resolucije in zato tudi ni korektno, da se ta predlog umakne po eh, tolikih letih. Ta predlog eh, je bil oktobra 2010 izglasovan. Izglasovan je bil potem, ko je bil dosežen medinstitucionalni dogovor med komisijo in parlamentom, s katerimi so se odnosi med eh, našima institucijama na novo definirali. In želel bi vam povedati, da če menite, da je civilna družba proti uvedbi teh predpisov, se motite. Parlament tukaj predstavlja kompleksne interese, ki se oblikujejo na celotnem ozemlju Unije 500 milijonov prebivalcev. In In zato vas želim spomniti, da številni sektori mm, proizvodnje, industrije, ki so centri, ki lahko zagotovijo konkurenčnost in rast in primerno stopnjo zaposlovanja v Evropski uniji, sedaj v tem kriznem trenutku zahtevajo takšne predpise in to ne zaradi protekcionizma, temveč zato, da bi imeli recipročno veljavne predpise z drugimi državami. Potrebujemo zakonodajo, Eh, ki bo evropska, ne morejo imeti samo Združene države Amerike zakonodaje za to področje. In zato uh, vas pozivamo, da. Uh, Ta predlog date ponovno na dnevni red in če iz drugega razloga ne zaradi novih zahtev, ki so se v tem času pojavile. Hvala v imenu skupine Alde, gospod Rinaldi. Dve minuti, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar, dragi kolegi. Uh, Vemo, da bi s to uredbo naši potrošniki dobili morda kakšno informacijo več. Vemo, da drugot v svetu to vrstni predpisi obstajajo. Na Kitajskem, v Združenih državah, v Kanadi, v Mehiki, na Japonskem in tako naprej. Vemo, da je parlament eh, dosegel široko večino, kljub temu, da eh, so eh, se določeni kolegi obotavljali, zlasti kolegi iz držav, katerih vlade so bile skeptične do tega predpisa. In naj spomnim, da je bil dogovor pred dvema letoma dosežen eh, v zvezi s tremi glavnimi točkami. Šlo je za to, da bi ta uredba veljala za omejeno število proizvodov in sicer za končne proizvode, ki se prodajajo direktno potrošnikom in da bi veljala pet let. Vemo, da znotraj STO-ja imamo manevrski prostor za spremembe in za pogajanja. In uh, zato mislim, da ta primer iz STO-ja tukaj nima nobenega pomena. In uh, mislim in vemo tudi, da obstajajo na, med našimi odnosi možnosti, ki bi preprečevali takšen umik, uh, ki, bi bil, ki je ne napovedan. Ampak ne vemo, uh, zakaj uh, Evropska komisija sedaj umika predlog za predpis, ki bi bil koristen za naše proizvajalce, še zlasti za tiste, ki se še niso odločili, da bi delokalizirali svojo proizvodnjo. In to je bilo zelo nepričakovano. Sedaj morate prevzeti svojo odgovornost. Res je, da je treba pripravo take uredbe eh, zagotoviti tudi v sodelovanju s predstavniki industrije, ki je veliko utrpela v tem kriznem obdobju. Vem, da je treba sodelovati tudi z vladami, ki ne samo govorijo, ampak ki so sposobne tudi sprejemati konkretne pobude in jasno je, da moramo biti aktivni tudi znotraj STO-ja. Ampak mislim, da je parlament do sedaj znal poslušati in priznavati legitimnost eh, temu delu Evrope, eh, ki ureja vse, tudi en kos ročne prtljage za letalske potnike. Ampak, kadar pa govorimo o industrijskem sektorju, pa je ta Evropa preveč bojazljiva. Hvala. V imenu zelenih je gospod Žado, dve minuti in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, Nekoliko vam je ušlo to, da smo sedaj v dokaj hudem kriznem obdobju in da je del naših državljanov v, eh, v stiski in v strahu zaradi, tega, zaradi te situacije. Izgubili so svoje referenčne točke, podvrženi so pritiskom, ki so protislovni. Po eni strani se govori potrošniki, trošiti morate več, zato da boste spodbudili rast. Eh, in tako eh, rešili našo industrijo in eh, naša delovna mesta. Po drugi strani pa pravimo, da je treba vrčevati za to, da se reši Evropo in svet. In potem govorimo tudi o pravicah potrošnikov, ki naj bi imeli na voljo orodja za to, da bodo dejavni akterji znotraj svetovne trgovine, ampak STO sprejema ukrepe, ki Eh, kažejo nasprotno smer. Torej, eh, ti izzivi liberalizma so očitno tako jasni, da bodi si se, vas ne sme biti strah, da bodo potrošniki uresničevali svoje pravice, ali to pomeni, da je ta liberalizem doživel neuspeh, ali nam tukaj predlagate zgolj to, da namerava komisija uh, povečati nadzor nad uh, uvoženim blagom. Uh, kaj je zdaj tukaj. Živimo v svetu, v katerem potrošniki in državljani eh, želijo biti aktivni akterji, v katerem morajo imeti pravico do izbire in ne govorimo samo o socialnem dumpingu, okoljskem dumpingu ali drugih temah. Tukaj gre za neko referenčno točko za državljane, da lahko ostanejo akterji svojega lastnega življenja. Državljani želijo vedeti, državljani želijo možnost izbire in zato zahtevamo, da zagotovite, da se bodo pravice potrebovali potrošnikov okrepile in eh, da bo komisija, ki jo tukaj predstavljate, eh, ne bo zanikala odgovornosti, ki jo ima parlament. Po drugi strani ima svojo odgovornost tudi svet in tudi na svet se morate obrniti in ga pozvati naj ne krati pravic in odgovornosti parlamenta. Uh, Mi se borimo za pravice potrošnikov in naših državljanov. Hvala. E Hvala. V imenu skupine EKR, gospa Görling, izvolite. Hvala lepa, predsedoča. Vedno me je skrbela ta predlagana uredba, ali lahko označevanje porekla določenih izdelkov prepeči ponarejanje, ko gre naprimer za imitacije in kako natančni smo lahko, odkot prihajajo proizvodi, glede na kompleksnost dobavnih verik in ali so stroški spremljivi za podjetje. Vse to so pomembna vprašanja, vendar pa kljub vsem temu, kljub združljivosti s pravili z STO, priznavam potrebo potrošnikov, da vedo, odkot izdelki prihajajo. Želijo vedeti iz različnih razlogov ko naprimer želijo podpreti svojo nacionalno industrijo, pa želijo imeti izbiro na politični ali pa na okoljski podlagi. Zato pravimo smeri komisije, je potrebno se je premakniti naprej. Sedaj, ko lahko stopimo v trgovino in usmerimo mobilni telefon na izdelek, pa mi bo ta povedal kompleksnosti dobavne verige, je naša zmogljivost in zmožnost, da to storimo. In tukaj ne gre za protekcionizem, gre samo za informacije, ki jih potrošniki zahtevajo. Poslušajte torej parlament, mi smo blizu potrošnikom, to je pomembno vprašanje, tako da ne udajte se. EFD, Skupina EFD, gospod Salvini. Hvala, predsedujoča. Hvala, komisar. Obračam se tudi na tiste, ki nas morda poslušajo preko interneta. Včeraj smo se spomnili 112 umrlih v Bangladešu, eh, moških žensk, ki so. Eh, proizvajali za dolar na dan oblačila, ki se na to prodajajo pri nas. Mi v bistvu ne vemo, kaj kupujemo in uh, kaj nosimo in uh, kaj je na naših policah. In zato tista minuta molka včerajšnja ni dovolj. Uh, v bistvu bi morali vedeti, kaj imamo v rokah. In Evropska komisija raje posluša nekatere večje severnoevropske države, Veliko Britanijo, Švedsko in druge, eh, v katerih je industrija morda prenesla svoje obrate v Kitajsko, eh, kjer se prodajajo čevlji iz Pakistana in eh, drugo blago iz drugih držav in nihče se ne sekira ali se zapirajo številne družbe, številne tovarne, če propada industrija v Evropi in če tukaj ni več eh, delovnih mest. Ampak to pomeni, da so delovna mesta druge. Očitno je za te družbe bolj koristno plačati en evro na dan otroka, ki dela v Bangladešu, kot pa da bi pri pri nas plačevali primerno naše delavce. In zaradi tega ne želite, da bi mi vedeli, kje se proizvajajo naše stvari. E, torej, drugi označujejo poreklo, mi pa ne, ker če mi to naredimo, bomo protekcionisti, ali ne? Gospod komisar, Eh, potem se pa čudite, da naši državljani ne razumejo Evrope in da se čutijo oddaljeni od Evrope. Če je Evropa to, mrtvi otroci v Bangladešu in tovarne, ki se zapirajo v Sloveniji, torej če je Evropa, Evropa multinacionalk in uh, Marja Montija, potem naj nas Bog reši pred tako Evropo. Hvala, uh, sedaj pa gospod uh, eh, Skolc, izvolite, Gue. Hvala lepa. Moja skupina meni, da je potrebno zavlačevanje sveta kritično obravnavati. Državljani Evropske unije imajo pravico vedeti, kot prihaja izdelek. Zato pozivam komisijo, da takoj pripravi nov osnutek. In tam mora biti zajeto tudi stališče parlamenta, še prav posebno zato, ker svet ne želi prispevati svojega prispevka. Državljani pa želijo vedeti več, kot samo ime države, odkot prihaja izdelek. To je prvi korak, pomembno za potrošnike 21. stoletja je, ko imamo vedno bolj globalizirano ekonomijo, da vedo, da pri proizvodnji, ne glede v kateri državi, se spoštujejo socialna pravila. Želijo certifikat, da izdelki niso zdravje škodljivi in da ščitijo podnebje. Zato potrebujemo torej poštene izdelke in pošteno trgovino za potrošnike. Prav tako pozivam komisijo, da naj se zazame za modernizacijo pravil v STO in ne samo eh, se ostaviti pri obstoječem. Potrebno se je opreti socialnemu in okoljskemu dumpingu, tako da ne bo prišlo do negativnega razvoja globalizacije in bodo eh, naši izdelki ogroženi. Hvala lepa. Grazie, onorevole Fjellner. Ah, hvala, gospod Fjellner, minuto in pol. Da, jaz ga budemo velkom. Hvala lepa gospa predsedoča, naj začnem s tem, da pozdravim dejstvo, da je komisija umaknila to uredbo. Včeraj smo razpravljali o poreklu označevanja, včeraj začer in kako zapletena so ta pravila lahko. Prav tako nas skrbi dejstvo, da je Evropska unija enostransko želela uvesti označevanje. To velja seveda tudi danes. Bombaž prihaja eh, iz Italije, potem kano je to bilo v Italiji, eh, potem pa prodano v Hongkongu. Torej zelo veliko imamo različnih pravil, eh, nizov, standardov glede delavcev. Vseeno je potrebno upoštevati pogoje v podjetjih v določenih državah, pa razlike med njimi. Torej, govorili smo o obvezujočem o naznačevanju za izdelke v Evropski uniji. To imamo, pa smo se odločili proti temu, ker je to preveč drago za naše proizvajalce. Zakaj želimo sedaj to uvesti za uvožene proizvode? Tega ne razumem. Če bi potrošniki si tega želeli, mislim, da bodo podjetja to potem označevala sama. Uredba pa mislim, da s tem samo zgubljamo čas. Tako da dobro, da ste omaknili. Onorevole Silvestri, una blu carda. Uh, eh? eh, you... Ali sprejmete modni karton? Sta diventando quasi una tradizione tra me e il collega. To je že skoraj tradicionalno med mano in gospodom Fjellnerjem. Eh, zdi se, da mislite, da je možno storiti samo enostavne stvari in ker je težko označiti poreklo za proizvod, ki, ima, ki je narejen iz materijala iz ene države, ki je izdelan nekje druge in ki je dokončan spet v tretji državi, tega res ni enostavno narediti. Torej, mi naj bi počeli samo enostavne stvari, medtem ko težkih stvari Evropa naj ne bi uh, počela in reševala. Ali smo tukaj samo zaradi enostavnih stvari? Torej, ker je zahtevna naloga označevati poreklo proizvoda, potem naj tega ne storimo. To se mi zdi zelo banalno. Gospod Fjellner, ali se vam ne bi zdelo bolj korektno povedati, da vi zaradi interesov vaše države in uh, družb uh, vaše države, ki v resnici same ne proizvajajo svojih proizvodov in torej zaradi te proizvodne realnosti ne želite označevanja porekla, ali ne bi bilo bolj korektno, da to poveste direktno? Hvala. Tack så mycket. Det börjar verkligen bli en tradition det här. Hvala lepa. Da, res je. To je že kar tradicija. Ravno nasprotno, mislim, da se mora Evropska unija osredotočiti na to, kar je težavno. In na to, kar je potrebno. Če pomeni več birokracije in več protekcionizma, več pristojbin, bomo skušali zaščititi trge, pa ne bomo konkurenčni, kot je proizvodna majic v Evropi, bomo na koncu, koncu izgubili kar se konkurenčnosti tiče. V Vietnamu sem se dejansko sestal eh, s trgovinsko zbornico in dejali so, da ne bi mogli več proizvajati čevlje, če bi ustrajali na tem, da bomo delali samo to, kar je spremljivo mednarodno gledano. Sicer bomo izgubili. Grazie, eh, onorevole La. Hvala, gospod Langer, dve minuti. Danke, Hvala lepa, predsedoča, gospod komisar, spoštovane kolegice in kolegi. Zakaj pravzaprav smo proti predlogom? V bistvu vidim samo en razlog, da posamezni proizvajalci in posamezni trgovci v nekaterih državah EU imajo interes, da ne povedo razločno, odkot izdelki prihajajo torej da globalno poceni nakupujejo, potem pa drago prodajajo v Evropi. In zdelo se bo, da so izdelki izdelani v Evropi pod razumnimi pogoji. Ti gospodarski delni interesi nekaterih proizvajalcev in trgovcev so nekaj, čemu ne smemo popustiti. Želimo preglednosti v dobavni verigi, želimo vedeti, odkot prihajajo izdelki in tako omogočiti pošteno konkurenčnost v Evropske unije. Zato sedaj dva vidika, dve vprašanji. Prvo, kaj se dogaja s svetom? Ali svet sploh še želi razvijati Evropsko unijo skupnostno v interesu državljanov Evropske unije ali pa svet popušča gospodarskim delnim interesom in pravzaprav skupnostne metode ne želi več. Bojim se, da je ta druga možnost, tista dominantna v Evropskem svetu v tem trenutku, da si ne želijo napredka Evrope, temveč želijo zaščititi delne ekonomske interese. Tako ne sme biti, spoštovane kolegice in kolegi. Potem drugo vprašanje komisija. Na kateri strani ste? Ste na strani sveta, ki brani te delne ekonomske interese ali pa ste na strani Evropskega parlamenta, da bi naj skupaj razvijali Evropsko unijo tudi v prihodnje. Onorevole Manders, un minuto e trenta. Gospod Manders, minuto in pol. Dankjewel, voorzitter. Da er wordt... Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. O naših lastnih institucionalnih državah smo že govorili in o dogodkih v STO. Dejstvo je, da v Evropi prejemamo zakonodajo zato, da bi izpostavili vidike socialne politike in seveda želimo prisluhniti tudi industriji, pa tudi okoljskim organizacijam. Mislim pa, da moramo spremeniti našo taktiko. Ne gre samo za to, da bomo imeli obvezno označevanje izdelkov, ki prihajajo v Evropsko unijo. Dobro bi bilo imeti zapisano tudi izdelano v EU ali izdelano v Nemčiji, naprimer, in tudi tukaj za to imeti stroge pogoje, da bi potem celoten izdelek moral biti dejansko izdelan v teh državah. Tako bi vsaj dali določene informacije potrošnikom in bi vedeli, zakaj gre. In bi to bilo tudi res. Ne smemo pa dopustiti, da bi seveda bilo zapisano izdelano v Nemčiji, potem pa bi ugotovili, da so naprimer so gumbi iz Nemčije, vse ostalo pa je iz drugih držav. Hvala lepa. Eh, la parola è ehm, all'onorevole Dartmouth eh, un minuto. Besedo ima gospod Dartmouth. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Potrošniki želijo vedeti, odkot izvirajo proizvodi, še posebej, ko gre za živila. Zaradi tega je prav, da govorimo o označevanju porekla. Potrošniki želijo videti kje je bil proizveden določen proizvod. Želijo videti Made in England, Made in Italy, Made in Germany in tako dalje. Verjetno je nekaj manj tistih, ki želijo videti Made in Romania, vendar pa potrošniki ne želijo videti označb kot je Made in EU torej v Evropski uniji. Zaradi tega še vedno upam, da ta pravila ne bodo še en način, kako bi dosegli evropsko superdržavo. Hvala, gospod Prost, minuto in pol imate. Hvala, gospa predsedujoča. Presenečen sem. Zaprepaden sem zato, ker je Evropska komisija umaknila svoj predlog uredbe o označevanju porekla Made in. Parlament je sprijel za več kot 500 glasovi ta predlog uredbe. O tem smo se izrekli že pred več kot dvema letoma in s tem, da tega ne upoštevate. Uh, kažete vaš prezir do Evropskega parlamenta, ki tukaj predstavlja evropske državljane. Prezirate tudi pravice naših potrošnikov in to je zelo negativen signal glede na krizo, v kateri smo dan danes. Pravite, da je glavni razlog tega umika v tem, da je predlog postal zastarev zaradi sodne prakse STO v primeru Cool Case. Ampak oprostite, ali res mislite, da smo tako naivni? Kaj pa preprečuje komisiji, da bi pripravila nov predlog, ki bi bil v skladu s to sodno prakso? Kako to, da Brazilija, Kanada in Združene države lahko najdejo način za označevanje porekla, ki je v skladu s pravili STO? Torej, ali ta umik mogoče ni mm, nastal zaradi tega, ker komisija ni sposobna doseči dogovora. Na ta način nam umikate izpred rok orodje, ki smo ga imeli na voljo tudi za reševanje krize in to ni razumno. In zato vam želim, da bi v letu 2013 našli bolj razumen izhod in eh, da bo to omogočilo, da bo tudi svet temu prisluhnil. Hvala. Sedaj pa gospa Badija, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospod komisar. V tem trenutku smo v tej razpravi izpostavili že vse argumente za nadaljevanje s to uredbo. Vendar pa mislim, da gre za razpravo o označevanju porekla, razprava o transparentnosti. Zaradi tega bi rada povdarila, kaj to pomeni za majhna in srednje velika podjetja v Evropski uniji. Evropski parlament vedno v poročilih poudarja, da ta podjetja predstavlja 99 odstotkov vseh podjetij, da ustvarijo 80 odstotkov delovnih mest, da ustvarijo 50 odstotkov prometa. Torej, ta podjetja so tista, ki bogatijo naše gospodarstvo, ki ustvarjajo delovna mesta in zaradi tega moramo zagotoviti um, lojalno konkurenco z drugimi državami komisija ne sme umakniti te uredbe zaradi tega, ker bomo s tem ovirali zaščito za naša podjetja in ustvarjanje delovnih mest. Naša, naši potrošniki imajo sposobnost analize in želijo vedeti, kaj potrošijo in želijo zagotoviti, da se ohranjajo standardi Evropske unije tukaj in tudi v tretjih državah. Zaradi tega vas prosim, da še enkrat premislite o vaši odločitvi, da umaknete zakonodajni predmet. Če ga treba spremeniti, je to treba storiti, vendar pa ga prosim ne opustite. Hvala. Kutaš v minuto. Gospod Kutaš. Gospa predsedujoča, gospod komisar ta uredba, ki eh, jo je sprejel Evropski parlament leta 2010, je pravi odziv za večjo preglednost za naše potrošnike, ko gre za industrijske proizvode na evropskem trgu. Ta uredba je zelo koristna zaradi tega, ker Evropska unija nima primerne zakonodaje na tem področju. Obžalovanja vredno je, da je Evropska komisija sprejela odločitev, da bo umaknila ta predlog in da naši potrošniki ne morejo identificirati porekla določenih proizvodov. Gospod komisar, več preglednosti, več informacij za naše potrošnike, to potrebujemo, ne pa ne gre za večji protekcionizem. Toja, Gospa Toja, minuto imate. Hvala lepa. Predlog umika uredbe ji je udarila kot strela. Gospod komisar, razumete, da to ni dober znak za medinstitucionalne odnose med komisijo in parlamentom. Razlogi niso jasni, skrivate se za razlogi, ki naj bi bili povezani s sodno prakso STO, ampak eh, razumemo tudi neko neprepričanost za vsem tem. Omenjajo se stroški, protekcionizem, torej vsi ti razlogi, ki sploh niso realni in po našem mnenju pa gre za to, da je komisija nesposobna, da bi bila skladna sama sabo in da bi nadaljevala svoje delo na tej poti. In um, številne evropejiste in populiste smo slišali tudi tukaj, nažalost tudi tiste iz moje države. Ampak če bo komisija še naprej tako odsotna in če bo še tako redko besedna v zvezi s temi. Uh, vprašanji eh, in s tem pokazala, da se ne zauzema za zaščito potrošnikov in državljanov, eh, potem v bistvu se sprašujemo, kaj sploh delate. Hvala lepa, gospa Muskradini. Dve minuti. Gospod komisar nam je rekel, da ni na vidiku kompromis med institucijami, ampak kdo to pravi, gospod komisar? Kdo pa je poskušal doseči način, da bi prišle institucije skupaj in da bi skupaj našle komis, eh, kompromis? uh, saj ne gre za uh, notranje proizvode. Če so proizvodi domači, v redu, ampak uh, če gre pa za proizvode uh, iz tretjih držav, potem pa je položaj drugačen. In zato bi se morali zgledovati po državah, ki podobno uredbo imajo in izvajajo. In zato menimo, da bi komisija morala kvečjemu predlagati spremembe na predlog, ki smo ga že izglasovali, če ste že prepričani, da ta predlog ni v skladu s trenutno veljavnim mehanizmom STO-ja. Ampak mi smo prepričani, da v STO-ju ne morejo sedeti države z. Uh, s predpisi za to področje in države brez predpisov. Vse to pomeni, da e, ni pravične konkurence, če so predpisi različni in določene države penalizirajo. Rekli ste že, da parlament lahko poda svoje mnenje, preden se komisija dokončno odloči za umik. No, To smo si zabeležili, to vašo izjavo. Res želimo verjeti, da ste pripričani o tem in da se tega zavedate. Namreč parlament vam danes izraža svoje mnenje in izrazil ga bo tudi z zelo jasnim glasovanjem. In zato vas prosimo, da. Uh, ta umik zadržite in da najprej prisluhnete parlamentu in da se zauzamete za to, da se bo ponovno vzpostavil medinstitucionalni dialog in da se boste zauzeli za um, srečanje pa čeprav neformalno, vseh treh institucij, da se bodo dogovorile o morebitnih spremembah in da bodo dosegle kompromis. Vi, komisar, predstavljate Evropo in morate ščititi interese Evrope. Hvala, gospod Tarabela, ima besedo za minuto. Gospa predsedujoča, gospod komisar, tudi sam sem delal za to in si prizadeval za to, da bi naši potrošniki imeli dostop do primernih informacij in uh, vloga Evrope Evrope je, da bodo naši državljani lahko izbirali. Označevanje porekla proizvodov iz tretjih držav eh, spada tudi v eh, to optiko in Evropski parlament se je s široko večino izrekel v tem smislu. Eh, Potem pa je svet zelo upočasnjeval in v končni fazi blokiral zakonodajni proces, sedaj pa komisija, ne da bi se kakorkoli posvetovala s parlamentom, želi umakniti uredbo. To uh, se je zgodilo znotraj evropskih institucij in to je velik neuspeh na področju zaščite pravic potrošnikov in tudi za vse tiste, ki so uh, ta predlog razumeli kot način, da bi um, zagnali ta vzvod za proizvodnjo in rast zaposlovanje evropskih podjetij. Hvala. Um, catch the eye postopek, pritegnite pozornost predsedujoče, deset prijav imamo, prosim, minuta za vsakega. Um, gospa Kostinger. Gospod komisar, zelo je presenečeno, zelo sem presenečena zaradi ravnanja komisije, zaradi tega, ker je Evropski parlament z veliko večino sprejel eh, poročilo o tej uredbi. Eh, naši potrošniki so tukaj v, eh, v ospredju. V ZDA so morali svoje pravila spremeniti zaradi primira kul. Kot ste danes do povdne povedali, zakaj ste se tako odločili, um, v redu, ampak za nas je to nespremljivo. Imam konkretno vprašanje za komisijo. Kako boste zajamčili zahteve Evropskega parlamenta, da označimo uvoze, uvožena proizvodja z oznako, ki zagotavlja spoštovanje evropskih standardov. In če se boste posvetovali z Evropskim parlamentom, preden boste omaknili kakšen zakonodajni predlog oziroma da bo Evropski parlament pri tem sodeležen. Onorevole Silvestris.

Hvala. Leta 2010 je Evropski parlament s 529 glasovi za izglasoval ta predlog in ob tako široki podpori komisija tega predloga ne more in ne sme umakniti. Označevanje porekla določenih proizvodov je bistvenega pomena. Gospod komisar, v južnih regijah moje države eh, smo preplavljeni s kitajskimi proizvodi. Na tisoče podjetij, zlasti majhnih podjetij, je moralo zapreti vrata, na cesti se je znašlo na tisoče delavcev. E, ti proizvodi um, nastajajo v državi, v kateri delajo za tretjino e, plače, kakršno uh, imajo delavci v Italiji, v državah, v katerih delajo otroci, ženske in to pod um, pogoji, ki niso primer, primerljivi z našimi. In zato imajo te države tako eh, nižno, nizke proizvodne cene. Delavci so tam skoraj da sužnji in zato moramo vedeti, kje je določen proizvod narejen, odkot prihaja. Ali se vam zdi to tako čudno? Torej, v čigavem interesu eh, sprejemate take pobude? V imenu. Eh, multinacionalk v imenu velikih podjetij ali v imenu uh, malih in srednjih podjetij, ki pošteno proizvajajo evropske proizvode, ali um, je to v imenu tistih podjetij, ki plačujejo pravično plačo svojim delavcem, ali v imenu tistih, ki izkoriščajo svoje delavce, ki delajo za uh, eh, prenisko ceno. Gospod komisar, uh, s takimi koraki postavljate na tehtnico lastno kredibilnost. Hvala. Gospod Danelis. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Veliko težav obstaja pri kmetijskih proizvodih. Kmetijski proizvodi se uvažajo iz držav, kjer so stroški nižji in te države imajo vstop na evropski trg če se ta živila oziroma proizvode procesirajo, predelavajo v Evropski uniji. Potem pa dobijo evropsko oznako in s tem potrošniki dobijo napačno predstavo o tem, da je proizvod proizveden v Evropski uniji, vendar pa je bil proizvod uvožen in je bil samo predelan v Evropski uniji. To izkrivlja konkurenco In tukaj ne gre za protekcionizem, ampak gre za zaščito naših interesov. Hvala. Kadenbach. Gospa Kadenbach. Sehr geehrte Frau. Gospa predsedujoča, gospod komisar. Danes se počutim, da ste me trikrat postili na cedilu. Prvič kot svet, ki manjka tukaj kot parlament in dvakrat ste me postili na cedilo vi kot poslanko in kot potrošnico. Zaradi tega, ker gre za interese 500 tih državljank in državljanov, ki želijo vedeti, odkot prihajajo proizvode, ki jih uporabljajo in uživajo. To smo poprašali tudi v javnomnenjskih raziskavah. Potrošnice in potrošniki to želijo vedeti. Počutim se, da ste me postili na cedilu tudi kot poslanko, kaj ti pred dvema letoma je Evropski parlament objavil jasno stališče. Vi ste takrat imeli možnost za pogajanja svetom glede tega stališča. Sedaj pa uporabljate zelo poceni argument, da tega ne dopušča STO. STO je naš partner za pogajanja in vi morate poskrbeti za to, da bomo dosegli naše cilje, da razpravljamo tako, da bomo storili vse za to, da jih dosežemo. Zato prosim, mm, da se postavite na našo stran in da še enkrat poskusite doseči v svetu, da bomo začeli s pogajanji v STO-ju. Gospod Ferreira. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, ta preobrat v tem postopku kaže še enkrat, kakšno vlogo dejansko igra komisija. Uh, saj se še vedno zauzema za to, da se ne označuje poreklo in uh, tako se ščiti liberalizacija svetovne trgovine in veliki proizvajalci, možnost uh, proste izbire za evropske državljane pa puščate ob strani. Uh, Mi smo se zauzemali za označevanje porekla in eh, po našem mnenju je to tudi inštrument za zaščito delovnih mest v Evropi, za zaščit, inštrument proti socialnemu dumpingu v Evropi. To je inštrument, ki po drugi strani tudi ne pomeni neke velike spremembe za trenutno veljavne ekonomske prakse. To je inštrument, ki. Uh, nam pomaga pri našem boju proti protekcionizmu interesov, pri našem boju za zaščito pravic delavcev in delovnih mest v Evropi. Hvala. Morganti. Gospod Morganti. Hvala, predsedujoča. Vsem je sedaj jasno, Eh, kako svet, ki sploh ni prisoten danes, in komisija nista zainteresirana za zaščito mm, interesov naših državljanov. Njihovo mnenje ne šteje prav veliko. Naš parlament pa se je jasno izrazil v zvezi s tem vprašanjem. Ta uredba je bila potrebna ravno zato, da se zagotovi večja varnost naših potrošnikov in da se bodo lažje zavedali pri svojih izbirah ter se borili proti ponarejenim izdelkom ampak prevladala je logika velikih severnoevropskih držav, ki niso zainteresirane za zaščito um, proizvodnega sektorja. Včeraj zvečer smo tukaj govorili o carinah in obe odločbi gresta v isto smer. Tukaj vidimo jasno željo nekaterih, ki se zauzemajo proti označevanju porekla, uh, vidi se, kam merijo. Mislimo pa, da je možno najti dogovor tudi tudi z STO-jem in parlament se zauzema za to možnost. Pripričani smo, da komisija ne sme ostati gluha za naše zahteve in za mnenje naših potrošnikov. Hvala, gospod Kančan. Hvala, predsedujoča. Mislim, da izjave gospoda komisarja v zvezi z umikom tega predloga zbujajo dvome o pravni legitimnosti po eni strani, po drugi strani pa eh, so pravo razočaranje in sicer prvič zato, ker ta umik spremlja tišina. Komis, mok komisije, ki smo mu priča že nekaj let v zvezi s tem vprašanjem in drugič. Eh, da se ne upošteva vloge parlamenta v procesu sprejemanja odločitev. To je pomankanje spoštovanja in hkrati eh, gre tudi za birokratski postopek, ampak to je pomankanje spoštovanja ne le do parlamenta, temveč do vseh državljanov. Hkrati to kaže na to, da nimamo neke primirne, koherentne zakonodaje, ki bi preprečila invazijo eh, prepoceni izdelkov iz tretjih držav. To je velika nevarnost za naše potrošnike, ki jih lahko zavedejo informacije glede kakovosti eh, proizvodov, ki jih kupujejo. Zato potrebujemo bolj učinkovit nadzor na tem področju. Če se za to ne zauzemamo, pomeni, da um, izgubljamo v tej bitki. Menimo, da bi morala komisija eh, premisliti o svojem koraku in da bi morala nadaljevati s tem postopkom, predvsem pa, da ne bi smela preprečiti nadaljnega dialoga s sozakonodajalci. Hvala, gospod komisar, izvolite. Uh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se tudi vsem udeležencem v tej živahni razpravi moram reči, da je bila res živahna, pa tako zgodaj zjutraj. Veliko vprašanj ste postavili glede STO-ja in pravila STO-ja so zelo jasna. Veliko pravil obstaja tudi v okviru odbora STO-ja, ki določa pravila za označevanje porekla in tam so sklenili, da je predlog komisije že potekal zaradi tega, ker ni v skladu s pravili, še posebej, ko gre za ovožena živila. Oktobra leta 2012 je komisija poročala o teh pojasnilih svetu in Evropskemu parlamentu. Kaj pravi o tem odbor STO-ja? Ti pravijo, da so pogledali sistem za označevanje v skladu s pravili STO-ja za odpravljanje ovir v trgovini, kar prej ni bilo jasno. Ta pomeni, da veljajo pravila za označevanje porekla v skladu z klauzulami o odpravljanju ovir za trgovine. To pomeni, da morajo označene vožene proizvodi imeti iste možnosti in enaka pravila kot domači proizvodi. Zelo težko bi opravičili, to, če bi se vrnili z istim predlogom glede na vsa ta pojasnila. Kaj pa druge države? ki niso vključene v to schemo. Tega argumenta ne morem sprejeti, ker to, kar smo storili v okviru STO in v drugih pogajanjih dvostranskih, a večstranskih, je bilo predvsem glede te, se je šlo predvsem za to, kako bi odpravili ovire. To je še bolj pomembno kot carinske tarife. Torej, ne morete zagova zagovarjati odpravo tehničnih ovir v trgovini, če gre pa za označevanje made in pa lahko enostavno zatisnemo oči in vse je v redu. Če se drugi ne obnašajo lepo, zakaj bi se morali obnašati mi? Tudi to ni pravi argument zaradi tega, ker smo ena večjih partneric v STO-ju. Vojvoda Darmoški je povedal nekaj zelo zanimivega in to je, mm, da je treba zapisati Made in Germany, Made in Italy, aha, ni ga več, verjetno se vrni v Darknet. Vendar pa tudi v Evropski uniji nimamo pravil o poreklu, smo pač notrni trg. Naleteli bi na težave, če bi imeli obvezujočo schemo, ki bi bila v nasprotju z obstoječimi pravili. Gospod Žado, sedaj imamo samo evropske proizvode. Bomo sedaj imeli neuradna pravila o poreklu v Evropski uniji, da se bomo lahko odločali o tem, če večji del proizvoda izvira iz Nemčije, Portugalske ali Italije. Do tega ne bo nikoli prišlo. V vsakem primeru bi morali zapisati Made in Europe. In potem še določeno oznako države članice. Pravica do pobude. Pravica do zakonodajne pobude pomeni, da komisija lahko tudi omakne zakonodajni predlog. Tudi to je del pravice zakonodajne pobude. Ne samo, da predlagamo, ampak da tudi omaknemo. Torej, mi upravljamo zakonodajnimi predlogi. Mislim, da smo pravilno upravili to pravico. To smo tudi sporočili Evropskemu parlamentu. Zadeva je del predloga, ki ga pripravljamo za leto 2013. Zelo natančno sem prisluhnil vsem pripombam, vendar pa nekateri pravijo, da nimamo več možnosti, da umika brez eh, odobritve parlamenta. To nima nobenega smisla. S tem bi kršili evropske pogodbe in pa spodkopali pristojnosti Evropske komisije. Ta pristojnost je zelo pomembna, če želimo ohraniti pravo ravnovesje med inštitucijami. Tudi sam se ne strinjam s stališčem sveta. Veliko krat smo skušali o tem razpravljati s svetom in nikoli niso bili prav pripravljeni na to. Jasno pa je, da bi lahko dosegli večino v svetu. Seveda bi jih o tem prašal, če bi bili prisotni. Gospod Lange, zastavili ste vprašanje, ste na strani sveta ali parlamenta. Ne počnite tega, prosim. Ne gre za to. Mi želimo iskati rešitev, ki mora biti pravilna. Gospod Mejler je dejal, zakaj ne spremenite predloga v tem postopku. Gospod Moreira, vi ste velik poznavalec ustavnega prava. Mar res mislite, da lahko v samem postopku spremenimo vsebino in popolnoma spremenimo predlog? Če bi to storili, seveda bomo to možnost tudi preučili, bomo pripravili nov predlog. da pa to storimo znotraj postopka, ko poteka, pa se mi ne zdi prav. In če bi o tem razpravljala na univerzi, bi se verjetno z mano strinjali. No, namenili ste mi tudi kritike, rekoče, da sem liberalist. Ja, to priznam, ampak tukaj predstavljam komisijo, komisija pa je kolegi. Torej, ne zagovarjam lastnega mnenja, temveč mnenje komisije. In poleg tega včasih mešate liberalizem in kapitalizem. To ni isto, ne bomo sedaj o tem razpravljali, ampak to ni isto. In naj se sedaj vrnem k pripombam, ki ste jih podali glede Bangladeša. Res naj bi to bilo škandalozno. V Bangladešu se plačujejo eh, delavci plače otrok, dečkov in deklic in drugih so uh, pretirano nizke in delajo v nespremljivih okoliščinah, kar je res. Zapopolnoma strinjam, ko smo razpravljali o Bangladešu v nacionalni skupščini, kar je bilo zelo zanimivo. Mislim, da bi morali storiti kaj glede tega. Mislim, da bi potrebovali več pravil za tiste države, ki lahko svobodno uvažajo. Bangladeš je država vse razen orožja in mislim, da bi morali pri teh državah spoštovati določena pravila. Zato mislim, da ni potrebno po dodatnih konvencijah mednarodne organizacije za delo. Mogoče bi lahko sprejeli načrt z vlado Bangladeša, ne samo te države. Mi imamo pač odgovornost v Evropski uniji glede tega. Glede tega lahko kaj storimo, vendar pa ne smemo mešati stvari in to pravim tudi drugim kolegom, da zadev ne smemo mešati. Kaj ti eh, z najmanj razvitimi državami sodelujemo tako, da jim damo možnost, da uvažajo v, na naš trg tega nikoli ne bi mogli storiti, tudi v tekstilni industriji, če bi morali delati pod enakimi pogoji kot mi. Mi smo zrelo gospodarstvo, smo visoko razvito gospodarstvo. Vendar pa morajo te države spoštovati določene minimalne zahteve in to bomo še pregledali tudi sam mislim, da je popolnoma nedopustno, kar se je zgodilo v požaru. To ni edini takšen dogodek v tej industriji. Včeraj sem si ogledal dokumentalni film o usneni industriji, usnenih izdelkov. Tega ne smemo mešati z označevanjem porekla. Kajti ti dve zadevi nista povezani. Če jim ne damo možnosti uvoza na naš trg, potem smo protekcionistični in nismo čisto nič humanistični. Zato moramo najti pravo ravnovesje. In Za konec lahko rečemo, da bomo umaknili predlog, vendar pa se bomo potrudili za nov predlog, o katerem bomo z vami tudi razpravljali v odboru INTA. Gospod Moreira bomo o tem razpravljali ne naslednji teden, ampak v kratkem. Vendar pa je treba priznati, da ne gre za lahko zadevo. To moramo storiti za ovožene proizvode, za domače proizvode. Ne vem, če lahko to storimo najprej samo za naše domače proizvode, mogoče je to bolj v skladu s pravili STO-ja, potem bo prišlo verjetno do razprav z industrijo. Seveda sem pripravljen na iskanje drugih rešitev. Ta predlog ni bil dober, propadel bi nikoli, ga ne bi izvedli. In mislim, da je edini pravi politični odziv, da ga umaknemo. Eh, a conclusione della discussione eh, sono Torej, razprava je zaključena, štiri predlogi resolucije so bili uloženi. Glasovanje bo danes ob.